vam povem, da, so, da je zapisnik včerajšnjega zasedanja že na voljo in če ni nobenih pripomb z vaše strani, bomo.